potem je zapisnik sprejet. Od sveta sem dobil stališča in pa razloge za ta stališča, enako velja za stališča komisije. Naslovi bodo objavljeni v zapisniku te seje, tri mesečni roki ga ima eh, parlament na razpolago za to, da ugovarja, začne veljati jutri 28. februarja 2014. Sedaj pa obrazložitve glasov, najprej k poročilu Lene